Evropski svet je Uh, zaustavil ta globok proces širitve Evropske unije. Gospod Macron je to povzročil. Ne vemo, ali zato, ker je preveč albanskih državljanov, ki prosijo za azil v Franciji, ali zato, zato ker se je hotel maščevati za um, odklonitev kandidatke Gularjeve. Uh, Ampak Evropska unija vendarle troši denar evropskih davkoplačevalcev, ne da bi upoštevala njihova mnenja in se odpira državam kandidatkam, ne da bi eh, upoštevala, kakšne probleme imajo. Albanija je članica islamske konference in v teh državah financirajo tudi kor koranske šole. Eh, Makedonija je Solun in ne Skopje, tudi to je treba povedati. In govori se o širitvi kot orodju, s katerim bomo zaustavili kitajsko in ruski vpliv na Balkanu, ampak v resnici to ne bo rešilo ničesar. Hvala lepa za minuto, gospod Aleksandr Vordinatov. Gospod predsednik, Francija ni država ki bi delala takšne napake, zato ker bi to zgrešila. Francija je država, ki domnevno ve, kaj počne. Ampak očitno ta odločitev Francije služi interesom Rusije na Balkanu in Rusija, kot vemo, je proti euroatlantskim integracijam držav Zahodnega Balkana. Kar pomeni, da Rusija vodi tukaj hibridno vojno zaradi delovanja gospoda Makrona, ko bodo volitve v Severni Makedoniji. Ne bi smeli čakati na volitve, kot tudi ne na vrh v Zagrebo ker potem bo Francija rekla, da moramo počakati, kaj se bo zgodilo z novo vlado, kar nas bo pripeljalo v nevarno politično spiralo. Zato bi priporočal, da Pariz ne igra igric v korist Rusije, gospod Bonifej. Hvala, gospod predsedujoči. Prepričan sem, da ustavitev oziroma blokada teh pogajanj Albanijo in Severno Makedonijo, da je to bila velika napaka. Danes vidimo, da ti dve državi eh, delata veliko za priključitev, naprimer prespanski sporazum med Grčijo in Severno Makedonijo, reforme, ki jih je izvedla Albanija v zadnjih letih eh, na poziv Evropske unije. In to bi bil pomemben korak v novi fazi in treba je seveda tudi nagraditi reforme firme, predvsem, da ne razočaramo predvsem mladih, ki z velikim zaupanjem gledajo na ta pogajanja. In mnogi eh, so tudi, živijo tudi v moji državi, v Italiji. Gotovo je res, da nekatere stvari ne delujejo dobro in moramo spremeniti delovanje fun, um, institucij Evropske unije, ampak to ne more biti razlog za blokado. E, Zauzemimo se za močnejšo Evropo, vendar želimo pri tem vključiti vse narode Evrope. Gospod Deli za eno minuto gospod eh, predsednik, spoštovani gospod komisar, spoštovana gospa ministrica. To, kar se je zgodilo pri Evropskem svetu prejšnji teden, je pripeljalo samo do tega, da je Evropska unija izgubila svojo verodostojnost pri pogajanjih o širitvi, zaradi tega je izgubila pravico da zahteva reforme v država Zhodnega Balkana, ker ni izpolnila svojih obljub. Vemo, da morajo države kandidatke izpolniti potrebne reforme, zavedati pa se moramo, da meddržavni odnosi, mednarodni odnosi niso enosmerna ulica. Vodje držav in vlad Evropske unije bi eh, morali ugotoviti, da bi morala biti Evropska unija zainteresirana za pristop teh držav. Institucionalne reforme v Evropski uniji naj bi se izvedle prej, vendar je nepravično zahtevati od držav Zahodnega Balkana, da počakajo na to, da se bodo države Evropske unije dogovorile. Evropska unija mora najti rešitev za to vprašanje. Gospod Mikser, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik odločitev sveta, da ne otvori pogajanj z Severno Makedonijo in Albanijo, je napačna. Slišali smo že veliko o tem, kako je Evropska unija izgubila verodostojnost, ne samo v teh državah, ampak tudi daleč naokrog. To bo destabiliziralo regijo. Na to pa so vplivali notranje politične odločitve v določeni državi članici Evropske unije. Ni šlo za to, da države kandidatke ne bi izpolnile svojih pogojev, ravno obratno. Še posebej eh, Severna Makedonija je prevzela veliko političnega tveganja, da je izpeljala potrebne reforme. Odločitev eh, sveta je torej napačna. Ključnega pomena je, da porabi, popravimo to napako, preden bomo popolnoma pokvarili verodostojnost Evropske unije v odnosu do naših partnerjev gospa Kokalari za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Predsednik eh, Macron je bil tukaj v tej dvorani pred več kot enim letom in govoril o tem, kako vidi evropsko demokracijo, da je to največja vrednota in če se odpovemo demokraciji, bomo na slabi poti. S tem se popolnoma strinjam. Zato je še toliko bolj žalostno, da je sam eh, kršil eh, to načelo pri odpiranju pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo. Tako je pod vprašanje celotna politika širitve Evropske unije. Širitev Evropske unije je najpomembnejše orodje Evropske unije za to, da zahteva izpolnjevanje vrednot in spoštovanje načel države moramo spodbujati s tem, da naredijo več. Če ne bo Evropska unija na Zahodnem Balkanu, bo tam Rusija, Kitajska, Saudska Arabija in Turčija. Ne smemo izdati sanje enotne Evrope, poenotenega vzhoda in zahoda Evrope. Evropska unija bo morala tukaj postati bolj aktivna. S tem smo zaključili z seznamom govornikov in bomo nadaljevali z Catch the Eye. Dobil sem 13 prošen za Catch the Eye. Ker pa smo že zelo pozni, ne bom eh, mogel dati vsem besede. Dal bom besedo enemu članu iz vsake skupine in prioriteto bo imeli tisti, ki še niso imeli besede in ko so bili, ki so bili tukaj vš čas te razprave. Gospod Pospišil je prvi. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Veseli me, da je večina kolegov, kolegov jasno izrazila, da je odločitev sveta napačna. Veliko krat smo že povedali, da moramo vključiti države Zahodnega Balkana. Vsaka drugačna odločitev bo napačna. To bo samo povečalo vpliv Rusije v regiji, kot so tudi že povedali nekateri kolegi. Evropska unija bo tukaj izgubila eh, svojo eh, vlogo kaj se bo zgodilo z državljani teh eh, držav, ker smo jih eh, pustili za seboj. Večkrat smo že govorili, da bi v interesu Evropske unije morali nadaljevati z pogajanji. In tisti kolegi, ki so skeptični, da te države niso pripravljene, tistim naj povem, da je to samo začetek, gre samo začetek pogajanj ne gre za pristop sam, to bo še trajalo leta, ampak tem državam vam daje vsaj možnost eh, in upanje, da bodo nekega dne vstopile v Evropsko unijo. Zato bi morali pritisniti na gospoda Makarona. Hvala lepa, gospa Ward. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot prijatelji za Zahodnega Balkana, ne dvomim, da da Albanija in Severna Makedonija bosta nekega dne pristopili Evropski uniji. Pravili ste že veliko uspešnih in pomembnih korakov, da bi postale članice. Sabotaža eh, sveta zaradi nizozemske in Francije je obžalovanja vredna, ampak Severna Makedonija in Albanija sta pred nekaterimi državami članicami. Obe državi sta ratificirali Istanbulsko konvencijo. Medtem ko moja država, Združeno kraljestvo, tega ni eh, storila, Bolgarija pa se tukaj tudi še izmika. Pozivam eh, Evropski svet, da to postavi nazaj na dnevni red in odobri odpiranje pogajanj za ti dve državi. To bo vplivalo na celotno regijo Zahodnega Balkana in na celotno Evropsko unijo. Če ne bomo odprti, se bo to nekje poznalo. Prihodnost Zahodnega Balkana je v Evropi, prihodnost Evrope pa je v enotnosti z Zahodnim Balkanom. Gospod Austrevičius. Chair, Commissioner, colleagues. Gospod predsednik, gospod komisar, gospod in gospodje, se želimo Evropo, ki bo uh, Eh, mirna in eh, stabilna. Potem moramo spodbujati sosedne države, da izvajajo demokratične reforme, razvijajo tržno gospodarstvo in izboljšujejo blaginjo svojih državljanov. In da dosežemo regionalno sodelovanje in stabilnost. Akcijski načrti in partnerski sporazumi so popolni strogih kriterijev za naše sosede. Nekako pa pozabljamo izpolniti svoj del tega dogovora. To ni pravično. Države mogoče še niso pripravljene za vstop danes, ampak moramo gledati na dolgi rok. Zato moramo, se moramo upreti ambicijam držav, kot je Rusija, ki ponujajo kratkoročne prednosti. Evropska perspektiva pa ponuja najvišjo kakovost življenja, spoštovanje temeljnih eh, svoboščin in eh, mir. Zato moramo oblikovati bolj vizionarsko politiko evropske širitve. Gospa von Hamuntabal. Hvala lepa, dragi kolegice in kolegi. Kar smo videli na zadnjem vrhu, je resnično zgodovinska napaka za Albanijo in severno. Makedonijo zapirati vrata ni eh, samo želitev za vlade teh držav, ampak predvsem za mlado generacijo. To je fatalni signal za celotno regijo. V preteklosti so ostale generacije na Balkanu brez perspektive in tako so odaraščali. In to je pripeljalo veliko ljudi, da so zapustili svoje države. Z upanjem na pristop so se vsi zanašali na to, da bo naslednja generacija imela resnično dobro, eh, pošteno možnost. Ta odločitev ne eh, začeti za poganje kljub izpolnjevanju pogojem bo pripeljala do tega, da se reforme ne bodo izvajale naprej. Drugi ne bodo počakali in bodo hitro zapolnili lukne, ki jih bo Evropska unija pustila tam. Predvsem eh, Rusija, Turčija, Saudska Arabija in tudi Katar se bodo podvizali, da bodo povečali svojo vlogo tam, kar ni v našem interesu. Gospod Laboton. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vesel sem, da je svet eh, blokiral začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo. Albanija je prepletena z mafijskimi kriminalnimi združbami. Rezultati pravosodja so zelo slabi kljub reformam. V Albaniji naj bi odstavili skorumpirane sodnike. Od sedemnajstih sodnikov jih je ostalo samo dve in od devetih ustavnih sodnikov je ostal samo eden. To kaže, kako hudo zakoreninjena je um, korupcija v tej državi. Zato si Albanija ne zasluži vstopa v Evropske unije. To je narkodržava, kjer vladajo prekupčevalci z eh, drogo. Gospod Papadi Mulis, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Čez nekaj ur bo plenom Evropskega parlamenta glasoval z veliko večino, ki bo vključevala vse politične skupine, zato da pozovemo Evropski svet, da spremeni to grozno zgodovinsko napako. To je kršitev vseh dogovorov. S tem pošiljamo iz parlamenta v Severno Makedonijo in Albanijo sporočilo, da Evropska unija ni kredibilna. Moramo biti kredibilni. Poslali bomo sporočilo Mak gospodu Makronu, da mora čimprej popraviti svoje vedenje. S tem namreč eh, ne bomo izpolnili interesom Evropske unije. S takšnimi potezami bomo poskrbeli za vpliv Rusije, Turčije in ostalih. Zato podpiramo večinsko glasovanje proti tej odločitvi. Ja, vidim, da je nekdo dvignil modri karton, ampak ker smo zelo pozni, moram to zavrniti. Zdaj pa bi predal besedo komisarju Hanu, ki bo spregovoril v imenu komisije. Izvolite, gospod Han. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Zahvalil bi se vsem prisotnim v tej dvorani eh, za veliko podporo pristopnemu procesu, še posebej zato, da bi eh, Severna Makedonija in Albanija dobile zeleno luč za začetek pogajanj. Ne govorimo o tem, da boste ti državi pristopili jutri ali pojutrišnjem, ampak govorimo o večletnem procesu. Običajno traja leta, da zgradimo zaupanje. Samo nekaj minut pa je potrebnih, da uničimo to zaupanje in to se je pri Zahodnem Balkanu v določeni meri tudi zgodilo. Ampak ne samo pri Zahodnem Balkanu. S to odločitvijo smo kot Evropska unija izgubili zelo veliko verodostojnosti, zanesljivosti za to, kar si prizadevamo v svetu. V svetu. In to pravim zdaj, ko se v naši soseščini ponovno pojavlja cela vrsta problemov. Poglejte v Libanon, poglejte na Bližnji vzhod, Tunizija in njena politična situacija, Alžirija, zelo nejasen politični položaj. Lahko samo upam, da bodo tisti, ki so odgovorni za trenutno situacijo, pri tej odločitvi, niso vedeli in se niso zavedali, kaj bo to pomenilo za položaj Evropske unije v mednarodnem smislu in predvsem v soseščini, kaj to pomeni za Evropo in izgubo njene možnosti posredovanja. Težko bo ponovno pridobiti to zaupanje. Ker sem član stranke pol, polnega kozarca. Upam, da se bodo zadeve spremenile na bolje in da bodo argumenti, ki smo jih slišali v zadnjih mesecih, zakaj naj ne bi prišlo že sedaj do pogajanj, ponovno premislili. Včasih imamo občutek, da se tukaj podajajo argumenti, ki poskušajo skriti, da je nekdo proti širitvi. To je odnos, Francije, argumenti, ki smo jih slišali od Francije in nekaterih eh, drugih, da potrebujemo eh, pred eh, nadaljno širitvijo poglobitev eh, našega eh, delovanja, sprejemanja odločitev in tako naprej. Osebno menim, da lahko za to pokažem veliko razumevanja. Nimam pa razumevanja za to, da naj bi ta proces potekal šele potem. Mislim, da je smiselno, realistično in pragmatično, če ta dva procesa vodimo usporedno. Oboje bo trajalo leta. Ampak, če bom najprej govorili o poglobitvi in potem o nadaljnih pristopih, potem bodo imele te države evropsko perspektivo šele v 30 letih. Uh, Eh, tega stoletja in potem ne moremo več govoriti o neki realni perspektivi. Lahko vam zagotovi, da sem samo osebno in tudi moj naslednik oziroma naslednica bo pripravljena oziroma pripravljen pogledati metodologijo pristopnega procesa. Seveda je marsikaj mogoče izboljšati, ampak marsikaj od tega, kar je bilo predlagano, je že tukaj eh, poudarek na pravni državi, možnost, da prekinemo pogajanja. Nobena pogajanja avtomatsko ne vodijo do uh, pristopa. Tudi ta uh, proces se lahko ostavim. Upam, da bomo pri tem vprašanju deležni velikega angažmana z vseh strani. In na koncu še zgodba, ki je bistveno krajša, kot se bo zdelo. Leta 2014 sem kot eh, komisar za regionalne zadeve v Bruslju organiziral majhen seminar z eh, predstavniki iz Severne Irske ki so mi tam predstavili svoje različne primere, projekte, glede tega, kako so organizirali in spodbujali spravo na Severnem Irskem. In lahko vam povem, da je 90 odstotkov udeležencev 2013 predstavljalo predstavnike držav bivše Jugoslavije. In eh, natančno so vedeli, zakaj so se odeležili tega seminarja. Zato ker jim je jasno, da mir, stabilnost in gospodarsko blaginjo v tem eh, delu Evrope mogoče doseči samo z evropskimi integracijami. In zato upam, da boste eh, jutri sprejeli odločitev, s katero boste podali pomembno sporočilo predsedniku parlamenta Severne Makedonije bi zaželel vse dobro in se mu osebno zahvaliti za mnoge pobude, ki jih eh, je sprožil v zadnjih eh, mesecih, zato da bi državo odprl v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa predajem besedo gospodu Borajnen, ki bo spregovorila v imenu Evropskega sveta. Gospod predsednik, Gospod predsednik parlamenta Severne Makedonije, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za to razpravo. Izkoristila pa bi tudi to priložnost za hvalim komisarju Hanu, ki je veliko vložil v proces širitve. Ta razprava me je ponovno prepričala, da je naša podpora Zahodnemu Balkanu, evropska perspektiva v teh državah je stabilna in bo trajala. Evropski svet se bo vrnil k temu vprašanju širitve eh, pred vrhom v Zagrebu. To se pravi, da bo Evropski svet eh, še naprej delal na tem. Temu se ne bomo odpovedali. Sporazum o odpiranju pogajanja je šele prvi korak v zelo dolgem procesu. In ne glede na to, kako sem osebno razočarana in frustrirana, lahko povem, da zdaj ni čas, da razmišljam o tem, kaj se je zgodilo prejšnji teden, ne glede na to, kako bi si to želeli in kako bi radi kazali s prstom na tega in onega. Zdaj je čas za to, da se premaknemo naprej, da naredimo pomembne korake naprej. Dobro moramo razmisliti od o teh eh, korakih. Eh, tako da bomo zagotovili proces, ki bo težaven, eh, dolg, ki bo zahteval prizadevanje vseh nas. Natančno moramo pročiti situacijo in potem iti naprej. Tako da ostajam optimistična in polna upanja, pa vendar realistična, kar zadeva perspektivo v naslednjih mesecih. Popolnoma spoštujem vse, kar sta državi Severna Makedonija in Albanija že eh, izpeljali in ju spodbujam, da nadaljujeta v istem duhu in izvajata še naprej reforme v korist lastnih državljanov, kar bo dobro za njih, je dobro in bo dobro tudi za Evropsko unijo. Hvala lepa za to razpravo in hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala. Prejeli smo sedem osnutkov za resolucijo ob koncu te razprave. Uložile so jih naslednje politične skupine ED, ID, EKR, Zeleni, EFA, GOE, NGL, SD, RENEW in ELS. Rad bi se zahvalil vsem navzočim, vsem, ki ste spregovorili, komisarju Hanu, gospej Tupurajnen in tudi predsedniku parlamenta Severne Makedonije, ki je prisostoval razpravi. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava podpredsednik komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Iraku, zlasti o nasilnem zatrtju mladinskih in študentskih protestov. Preden začnemo z razpravo, vas obeščam, da se lahko prijavite k besedi v sklopu CatchDI preko elektronskega sistema in preko običajnega sistema prijave. Že sedaj se lahko prijavite k besedi, ni vam treba čakati na konec razprave. Glede na to, da je zelo pozno, verjetno ne bom mogel dati besede vsem, ki boste prosili za besedo. Razpravo bo načela gospa Tuporajnen, ki bo spregovorila v imenu podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Izvolite, gospa Tuporajnen. Najlepša hvala, gospod podpredsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci. Na začetku oktobra so izbruhnili potesti v Bagdadu in se potem razširili na druge predele Iraka. Potem je to eskaliralo v nasilne spore in konflikt. Več kot 6 tisoč je bilo ranjenih in 110 jih je umrlo poročajo o napadih na novinarje, na televizijske hiše in na neoborožene posameznike, ki so med protestniki. Evropska unija je že 3. oktobra dejala, da pričakujemo, da varnostne sile in policijske enote zelo zadržano ukrepajo in da spoštujejo miroljubne proteste. Povezali smo se z oblastmi v Iraku, ki so potrdile, da se zauzemajo za svobodo izražanja vseh državljanov v Iraku in tudi tiska. Zahteve prebivalcev ne smejo biti zatrte z nasiljem. Treba jim je prisluhniti. Protesti so se začeli spontano, Sprožili so jih mladi, ki so prosili za osn, dostop do osnovnih storitev, boljše priložnosti in so zahtevali konec korupcije. Njihove zahteve so popolnoma legitimne in jih ne smemo podcenevati. Mladi v bližnjem vzhodu so se podali na ulice tudi drugod z istimi zahtevami. Istočasno pa se Irak sooča s posebnimi velikimi izzivi. Končno je ta država našla pot iz dolgotrajnega konflikta, potrebuje spravo in prenovo, vendar pa mora tudi izpolniti pričakovanja svojih državljanov glede boljših življenj in boljših prenosi za vse. Ta pričakovanja treba izpolniti, če želi Irak postati stabilna država. Verodostojne in strukturirane reforme morajo biti izvedene sedaj. Korupcijo treba izkoreniniti in to učinkovito. Nuno je, da se zgradi odporno spornost te države z močnimi državnimi inštitucijami in s podporo demokraciji. Vlada v Iraku je predstavila zelo veliko potezno agendo, ki jo je treba takoj začeti izvajati. Visoka predstavnica je bila poleti v Bagdadu in že takrat je ponudila svojo pomoč pri izvanju reform vladi in pri ponujanju storitev za prebivalce. V vseh teh letih smo bili vedno na strani prebivalcev Iraka in njihovih prizadevanj za prenovo in spravo. Leta 2018 smo v Kuwaitu organizirali mednarodno konferenco o rekonstrukciji Iraka. In sedaj smo objavili poročilo in dokumente po tej konferenci. 300 milijonov evrov smo sprožili za spodbujanje reform, stvarjanje delovnih mest, še posebej za mlade. Za tiste, ki so sprožili te proteste. V teh letih smo spodbujali gradno bolnišnic šol zato, da bi iračani končno lahko zaživeli normalno življenje. Podprli smo iraško vlado za nacionalno spravo in spostavili misijo zato, da bi podprli strukturne reforme. Tako bo varnost bolj usklajena s spoštovanjem človekovih pravic in spoštovanjem temeljnih svoboščin. Ne smemo pozabiti na to, da je Irak opravil velik napredek v zadnjih letih. Po zmagi nad Daješem so po januarskih volitvah potekale mirubne, eh, je potekal mirubni prenos oblasti. Na splošno se situacija izboljšala v tej državi. Evropejci smo vedno dejali, da želimo pomagati Iračanom pri tem, da si pridobijo mir. In to zahtevajo. Še vedno bomo na njihovi strani in spremljali Irak na poti proti močnejši, bolj ključujoči in bolj pravični demokraciji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Sedaj gremo na izjave političnih skupin. Preden pa začnemo z razpravo, prosim eh, poslance, da se držijo omejitve časa, ker že zamujamo in imamo zelo malo časa na spolago. Prvi je gospod Kircos v imenu skupine ELES. Najlepša hvala. Imamo krizo med Iranom, Saudsko eh, Arabijo um, nemire v Libiji, v Siriji, imamo proteste v Iraku in vse to v zelo kompleksni in krhki regiji. Irak sedaj uh, doživlja prenovo po večletnem oboroženem konfliktu, premagala je tudi islamsko državo na tem ozemlju. Irak je že šesta največja proizvajalka OPEK in proizvede šest milijonov sodov nafte na dan. OECD napoveduje, da bo um, gospodarska rast zategla 4,10 odstotka 2019. Zato eh, mora Irak izkoristiti potencial za to, da izpolni pričakovanja državljanov, kar je sprožilo nedanje proteste. Mi moramo uporabiti naš vpliv za to, da se izvede uh, reforme s 13 točkami, ki jo izvaja mm, vlada in da se opravi neodvisna preiskava glede tega, kdo je odgovoren za smrt več kot 100 državljanov. Najlepša hvala. Gospa Piri, v imenu skupine SD za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospa ministrica, kolegi, več deset tisoč državljanov se je podala na ulice in eh, protesti so bili spontani, miroljubni, neoboroženi, niso povzročili nobene nevarnosti za varnost oblasti pa so se odzvale zelo brutalno. Več tisoč je končalo v zaporu, več sto jih je umrlo. Ostrostrelci so streh streljali na protestnike. Kolegi, naj bom jasna. Te ukrepi in ta dejanja so obsojanja vredna in so zelo jasno kršenje človekovih pravic. Podobni protesti potekajo že nekaj mesecev. Četrtina mladih je brezposelnih, nimajo dostopa do osnovnih storitev, korupcija je povsod. In vlada pa ne odgovori na te zahteve. Protestov še ni konec. Nič še ni rešenega, ravno nasprotno. 25. oktober je rok, da vlada pripelje pred sodišča tiste, ki so odgovorni za streljanje na civiliste. Na ta dan se bodo državljani zopet podali na ulice. Ne moremo dopustiti, da se te zahteve zopet zatre z nasiljem. Irak potrebuje socialne, gospodarske reforme. To pa zahteva politični pogum. Evropska unija in Evropski parlament sta na strani Iračanov. Pomagali bomo tudi oblastem, če želijo resnično izvesti socialne, demokratične in vključujoče reforme. Mi smo že dokazali, da je Evropska unija pravična in zaupanja vredna partnerica v tej regiji. Najlepša hvala, gospa Al-Sahlani, v imenu skupine Renew, dve minuti. Najlepša hvala, govorila bom švedsko, vendar pa naj najprej pozdravim iračane v arabščini. Štiri, v štirih dneh je umrlo več kot sto ljudi, več tisoč jih je bilo ranjenih. Na več ljudi so streljali ostrostrelci v glavo in to kaže, da so streljali zato, da ubijajo. Na, streljali so na nedolžne civiliste, ki so nosili iraške zastave in zahtevali boljše življenje za svoje um, sodržavljane. Že, želijo živiti, uh, živeti dostojno življenje in imeti želijo prihodnost. In predsednik vlade je že sprožil preiskavo, vendar pa to ni dovolj. S tem ne bodo rešili največjih težav in to je, da eh, volilna zakonodaja ne deluje, da korupcija še vedno prevladuje povsod in niti eden od ministrov ni odstopil, noben od tistih, ki bi bili odgovorni na nasilne napade na, protest, na proteste in demonstrante. In eh, streljajo tudi na novinarje, na televizijske hiše in eh, na različne urade. Irak je že plačal zelo visoko ceno. Najprej so imeli Sadama, potem ameriško invazijo, potem Al-Kaido in potem islamsko državo. Iračani so zelo trpeli v teh vojnah in tudi manjšine so sodelovali. Treba je rešiti vse te težave in mi, Evropska unija, mora resnično pomagati in prispevati k tem. Zelo sem razočarana, da nimamo nobene resolucije. Upam pa, da ste pripravljeni na to, da boste ukrepali v naslednjih dveh dneh. Iračani si zaslužijo dostojno življenje in tudi naše spoštovanje in pomoč. Najlepša hvala. Gospa Neumann v imenu zelenih. Izvolite, minuto in pol imate na voljo. Kolegice in kolegi. Iračani imajo prav, da se bodo na ulice in protestirajo. Več kot sto jih je bilo ubitih, več kot tisoč jih je bilo ranjenih in tudi internet je bil blokiran in novinarje so preganjali. Poročila nevladnih organizacij so jasna. Iraške oborožene sile so streljale na neoborožene Iračane. Eh, iraška vlada je sicer sprožila preiskavo, vendar pa odgovorni še niso plačali. Aktiviste pritiskajo ali pa so jih zaprli. Za ta petek pa so napovedane novi protesti. Kar me najbolj skrbi je, da smo pred petimi leti. Eh, pred dvema letoma poslali posvetovalno misijo v Irak. V lansko leto smo to misijo opremili še z dodatnimi 50 zaposlenimi. In nič niso storili glede tega, kar se dogaja tam. Torej, gospa Topurjajnen, kakšne posledice in kakšne zaključke bo Evropska unija potegnila iz tega? Kako bomo zagotovili neodvisno preiskavo? In kako lahko zagotovimo, da v petek zopet ne bo prišlo do kršenja človekovih pravic? Gospe in gospodje, čas je že, da razpravljamo tukaj tudi o naših misijah v tujini. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Marjani za eno minuto. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Irak je ranjena država zaradi vojne in tudi zaradi EU ameriške invazije, zaradi eh, delovanja islamske države, ki je postošila v tej državi. Gre za državo, ki je bila veliko krat eh, ranjena zaradi poseganja v njeno suverenost strani Amerike in eh, Turčije na vrhu v Bruslju smo se dogovorili, da bomo poslali misijo in ustanovili naš, eh, našo misijo za nadaljevanje. Dvajset milijonov šiitov, ki podpihujejo nasilje, je seveda obžalovanja vredno. Verski odgovorni pa, še podpirajo takšno uh, delovanje. Mislim, eh, da je prav, da obsodimo zatiranje protestnikov. Leta 2003 pa smo posegli, ne da bi pomislili na jutri in na prihodnost za mlade. Irak je sedaj uničena država in mi na Zahodu nosimo del odgovornosti za to. Gospa Fotiga, za eno minuto. Najlepša hvala gospod predsedajoči. Po propadu ISIS-a smo vsi imeli velike, smo vsi vlagali velike upe v Irak, sedaj pa smo videli proteste, zelo slabe javne storitve. Odgovor oblasti je bil res pretiran, veliko ljudi je umrlo. Iran je podprl milice s strostrelci, ki so jih namestili na strehe. S tem so povzročili še več smrtnih žrtev med mladimi. Več kot šest tisoč jih je bilo ranjenih. Močno moramo podpreti vlado predsednika eh, vlade Abdula Mahdija, vendar pa moramo tudi zahtevati, da se sprejme vse potrebne ukrepe za to, da bomo preprečili nadaljno nasilje. Hvala. Videl sem, da je bil vložen, vložen modri karton. Gospa Fojtiga je govorila v imenu skupine EKR, zato ne morem sprijeti modrih kartonov. Sedaj pa ima besedo gospa Daly v imenu skupine GUE NG. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred letom dni smo bili v Iraku. Trije mladi, ki so nas takrat vodili po Iraku, so bili sedaj ubiti v protestih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 nihče, na, svi, na, nikogar na svetu to ni zanimalo. Torej, bilo je na, s, več kot sto mrtvih in ogromno um, ranjenih in svet ni poročal o tem, o Hongkongu pa kar naprej. Um, tam gre za elektriko, za eh, delovna mesta, ki je ni in to je um, zapuščina nezakonite invazije Zahoda, ZDA kajti eh, s tem eh, smo tudi mm, izvedli napad na eh, naravne vire v tej državi. Danes seveda tam vlada korupcija in tako naprej. Ta vlada je sicer pro-USA, pro-ZDA, je malo prijazna do Sirije in malo prijazna do Irana. In jaz želim preiskavo, kdo je odgovoren za to striljanje. In prepričana sem, da um, agenti provokaterji so, delajo na tem področju. Gospod Kastaldo, protesti, ki so pretresli Irak, vključujo kurde, sunite in šiite, ni nobenih razlik. Um, protesti so se intenzivirali, ker želijo spremeniti politični sistem. Organi so um, odgovorili na brutalen način. 149 eh, eh, je mrtvih in sicer so, jih, so za to pristojni iraški organi. In pomembno je, da pozovemo iraško vlado, da spoštuje temeljne pravice iraškega naroda ampak eh, ti protesti ne potikajo samo v Iraku, eh, Kitajska, Libanon, Egipt, eh, Sudan. Tudi tam so žrtve v takih demonstracijah in to je nekako globalna tižnja. In pogosto gre za nedemokratične ukripe, kot je naprimer blokada interneta in tako naprej. In razen tega vedno večje socialne razlike, ki. Um, poglabljal razlike znotraj eh, naroda in eh, pravilni odgovor bo samo, če bomo eh, postavili v ospredje in v središče človeka. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Irak ni samo zibelka naše civilizacije, ampak je tudi eden od redkih demokratičnih projektov na Bližnem vzhodu. Zato menim, da si ta država zasluži vsa naša politično, diplomatsko in finančno pomoč. Jasno pa je, da to, kar se dogaja v zadnjih tednih, zasluži našo obsodbo. Evropska unija mora obsoditi te dogodke, moramo zahtevati, da se najde odgovorne moramo obsoditi več kot sto smrtnih žrtev, katere so streljali policisti in eh, ranjeni med protestniki, ki so zahtevali gospodarske in socialne reforme v Iraku. Zato moramo potrditi, da jih bomo še vedno podpirali pri doseganju spoštovanja človekovih pravic in socialni blaginji. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Govoril bom špansko. Moj govor je namenjen gospe Mogherini. Irak že nekaj let živi v primežu sektarskih sporov in nasilja kjer mora poseči Evropska unija. Več kot tisoč mladih Iračanov se je podalo na ulice, da protestirajo proti korupciji, proti pomankanju osnovnih storitev in eh, proti brezposelnosti. Gre za legitimne zahteve, um, zaradi česar so zaprli internet in preganjali novinarje in aktiviste. Zato moramo močno obsoditi neutemeljeno uporabo nasilja, zaradi česar eh, je umrlo več kot 100 protestnikov in ranjenih več kot tisoč. Odgovorne je treba kaznovati, žrtvam pa plačati odškodnino. Problemi v Iraku še vedno obstajajo, še posebej glede vladanja, upravljanja. Gre za korupcijo, za um, slabo upravljanje in zato mora Evropska unija od iraške vlade zahtevati, da izpolni mednarodne obveze da preneha z nasiljem in da zajamči človekove pravice, svobodo izražanja in svobodo medijev in tiska. Spoštovane kolegice in kolegi, to je naša dožnost in to moramo tudi zahtevati. Hvala. Gospa Tovaljeri, na vrsti naslednja za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. V Bagdadu in v drugih iraških mestih poteka brutalno zatiranje študentov in mladih brezposlenih, ki že več eh, tednov protestirajo proti eh, korupciji. 60 odstotkov prebivalstva so mladi, 4 od 10 jih je brez eh, zaposlitve in brez prihodnosti. Um, um, strilja se ne ta protestnike. Um, z žrtvami, z ranjenimi. E, imamo opraviti eh, s korupcijo v državi. E, in e, posebej huda je situacija, e, je položaj žensk in krščanske skupnosti. ISIS še naprej ubija kristjane in e, tudi e, ženskam um, izvaja torej, um, pohabljanje spolnih organov. In uh, moramo na vsak način um, opozarjati na naše vrednote, drugače e, je um, obstajala seveda tudi še dodatna nevarnost migracij iz tega območja. Uh, gospa Barina Arc, gospod Barina Arc, za eno minuto. Od začetka oktobra eh, protestniki zahtevajo boljše življenje, boljše javne storitve in konec korupcije, ampak streljajo se je na nje in uporabili so vodne topove. 105 ljudi je umrlo, več kot 4000 je ranjenih. Iraški organi morajo prenehati s tem. Mi v Evropskem parlamentu moramo pozvati iraško vlado, da prisluhne skupine um, prebivalstvu in da ustavi varnostne sile. Torej, um, in to eh, gre seveda tudi za svobodno uporabo interneta. Itaška vlada je na osnovi mednarodnega humanitarnega prava um, zavezana, da zagotovi svobodo izražanja, svobodno izražanje. In um, na koncu moramo izraziti zaskrbljenost tudi zaradi kolektivnega kaznovanja uh, iraških državljanov, um, um, tistih, ki so svojci um, oseb, ki so se pridružile ISIS-u in ki se jih sedaj kolektivno kaznuje. Gospod Bartolo, za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. V Bagdadu in v okolici je že na stotine žrtev in eh, na tisoče ranjenih eh, v nasiljih, ki pretresajo to državo. In ta pojav nasilja ne prihaja od nikoda, temveč to je plot um, eh, socioekonomskega razvoja, ki je tako hud, da. Um, um, in eh, predvsem je kriva vojna. Mladi protestirajo proti temu v glavnih mestih, tudi proti korupciji, ki je zelo razširjena in ki ovira razvoj in posodobitev države. Vse to je povezano z visoko brezposelnostjo mladih, eh, zvišajo se življenski stroški in tako naprej. In to je seveda dobro izhodišče za izbruh socialnega konflikta. In mm, eh, iraška vlada mora zagotoviti svobodo izražanja in tudi, ko gre za proteste, morajo varnostni organi um, delovati tako, da spoštujejo eh, dost, uh, eh, dostojanstvo življenja. In razen tega moramo um, se vsi truditi za politično, socialno, ekonomsko stabilnost države in celotne regije. Hvala, gospod predsedujoči. S tem uh, so uh, bili vsi, ki so se prijavili na vrsti, sledi KHDI, gospod Čuhidaru je na vrsti prvi. Hvala, gospod predsedujoči. Moram priznati, da sem um, da se mi zdi nezaslišano. Nisem si mogel predstavljati, da bo tako barbarsko nasilje uporabljano v 20, 21. Eh, stoletju. Sem zdravnik po poklicu in ko sem videl to nasilje proti ljudem, ki se ne morejo braniti, se res sprašujem, kakšen diabolični duh teči za tem. Svoboda izražanja, ki je temeljna pravica vseh državljanov, je teptana dana in sicer eh, zavestno v 21. stoletju. Če eh, si pogledamo Evropsko unijo, eh, kaj se dogaja zunaj njen, levi na desni strani, povsod po svetu eh, se to dogaja in pravzaprav bi eh, morali vsi skupaj pripraviti načrt, kako se odzvati v teh situacijah, da eh, se to nasilje ne bo ponovilo. Jaz sem res zgrožen in mislim, da moramo najti neko skupno rešitev, da se to v prihodnosti ne bo ponovilo. Gospa Konečna. Hvala, gospod predsedujoči kolegice in kolegi. Um, Zaključki preiskovalne komisije eh, v Iraku so jasni. Odgovornost eh, za žrtve pri zadnjih demonstracijah je na strani varnostnih sil in brutalnost eh, je treba na vsak način v vseh okoliščinah obsoditi. Če se ljudi ne brani, temveč se strilja na nje in se jih pretipa, to pomeni, da je demokracija v nevarnosti. Um, upali smo, da bo Irak v boljši situaciji, vemo, kako težko je bilo po vojni, ampak če je odziv v teh protestih spet eh, samo striljanje, potem to kaže, da je demokracija v Iraku, da nazaduje. In brutalnost teh varnostnih organov, Katalanov je treba obsoditi povsod, tudi pro, v Kataloniji, ampak tam eh, mnogi tega ne vidijo, gospod, gospa Bort. Gospod predsedujoči, na tisoče protestnikov, v glavnem mladi ljudje, so demonstrirali v povsod po Iraku proti korupciji, proti brezposelnosti in zahtevali odgovorno blago, blado in izboljšane javne storitve. Um, varnostni organi so uporabili nasilje in uh, jih ubili več kot 100 in ranili več kot 4000. Zahtevamo um, transparentno preiskavo in tudi, da bodo poklicani na odgovornost tisti, ki so to zakribili. E, eh, treba je takoj izpustiti vse protestnike, ki niso storili kaznjivih dejanj, e, kajti e, e, s, izrazili so samo svojo pravico sodelovanja v takih e, protestih in to ni e, kaznivo dejanje. In, e, Eh, eh, njihovo utišanje se ne sme nadaljevati. Želimo pozvati iraško vlado, da je eh, da mora po mednarodnem pravu zagotoviti svobodo zborovanja in svobodo izražanja. Hvala, gospod Wallace. Irak je propadla država. Eh, razdeljena država in pravzaprav ne preseneča, da ljudje protestirajo in tudi ne preseneča, da, eh, si, da vlada ne ve, kaj storiti. Eh, škoda, ki je bila storjena tej državi Iraku, ali smo videli že kdajkoli v zadnjih 30 letih hujšega kot to, kar se je zgodilo Iraku. To je neverjetno in žal Evropske države pri tem niso nedolžne seveda je bila gonilna sila, so bile ZDA in šlo je za vire, za eh, zamenjavo eh, režima. Ampak stiska, eh, ki je bila povzročena, več kot tisočih je bilo ubitih in sedaj vidimo spet toliko žrtev. Ampak to očitno ni relevantno, se sploh nikogar ni v dvorani. Um, um, to ljudi ne zanima. Kaj lahko naredimo? Jaz tudi ne vem. Um, za zahodne sile je tako težko pomagati um, državam, če jih eh, finančno v bistvu obenem ne zlorabimo. S tem eh, smo končali tudi ta postopek Catch the Eye in sedaj dobi besedo spet eh, gospod Turkin Leinen ki bo um, spregovori, spregovorila v um, imenu sveta. Um, ta izmenjava mnen je bila zelo koristna in seveda o pravem času želim izkoristiti priložnost, da se zahvalim poslankam in poslancem za prispevke, za komentarje. Um,